Good afternoon, uh, everybody. Uh... Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni na skupno sejo odborov IMKO in TRAN. Pozdravljam poslance, člane obeh parlamentarnih odborov. Kot sem že dejala, na tej seji sodelujeta odbora IMKO in TRAN tran v skladu s 55. Eh, členom pravilnika Evropskega parlamenta. Pripravili bomo osnutek dnevnega reda, ki bo ločen za obe seji. In predsedovali tej seji oba predsopredsedujoča obeh odborov. Predala bom besedo so predsedujočemu, da poda uvodno izjavo, potem pa bomo prešli na sejo. Oh, bonjour. Hvala, bom govoril francosko. Čisto na kratko, lep pozdrav vsem. Kot je povedala kolegica, gre za skupni odbor, skupno zasedanje odborov IMKO in TRAN. Potem, ko je odbor IMKO izrazil željo sodelovati pri tem dosjeju, ki je bil prvotno v pristojnosti odbora TRAN, In tako imamo sedaj skupno delo obeh odborov in format, v katerem delujemo danes, bo ostani format eh, pri tem dosjeju. Torej, o njem ne bomo razpravljali drugače kot v obliki skupnega zasedanja obeh odborov. Gre za dosje, ki je imel precej posebno usodo, bil je eh, predmet delitev in. Potem je bil tu še majhen manever komisije, o katerem bomo tudi kaj še slišali, morda kako pojasnilo. Skratka, vse skupaj je bilo nekoliko nenavadno, ampak toliko naj bo dovolj za enkrat. Torej, so predsed, predsednica, ki je hkrati tudi soporočevalka, bo kot naslednja dobila besedo. Ona je tudi odgovorna za ta dosje v odboru IMKO, tako da kar izvolite. Ehm, ik ga nu het woord nemen dus als rapporteur uh, voor het... Najlepša hvala. Sedaj pa bom prevzela besedo kot poročevalka za to področje in ko govorim kot poročevalka, ponovadi govorim po materinščini v nizozemščini. V Evropskem parlamentu smo zelo zaskrbljeni zaradi tega, kako Evropska komisija obravnava to temo deluje tolmačenje. V vse jezike je sedaj v redu. V redu. Torej, še enkrat, v Evropskem parlamentu smo zelo zaskrbljeni zaradi tega, kako Evropska komisija obravnava to poročilo. Naši kolegi iz sveta pravijo, da predlog ni naletel na največje navdušenje v državah članicah. To zelo dobro vemo. Tudi Evropska komisija ne želi umakniti svojega predloga, ampak želi organizirati forum, v katerem se lahko razpravlja o različnih argumentih v državah članicah. To se, vse se je zgodilo, preden smo začeli z našim delom v Evropskem parlamentu. Konec koncev imamo vlogo so zakonodajalca. Zato sem želela zaprositi za več informacij strani komisije in se odzvati tudi na kritiko sveta. Zanima me, Katere dele besedila želite spremeniti? Kako vi gledate na vlogo Evropskega parlamenta? Zdi se mi tudi, da je treba pregledati nekatere podrobnosti, kajti bistvenih delov ne smemo spreminjati. Po drugi strani pa se sprašujem, če bomo lahko opravili oceno vpliva. To se mi zdi namreč izrednega pomena za izboljšanje zakonodaje. Zanima me tudi, če ste preučili možnost umika predloga in pripraviti nov predlog na podlagi ocene vplivov. Podala bi rada tudi nekaj pripomp v zvezi s sebino. Harmoniziran sistem glede certificiranja opreme za varnostno pregledovanje v letalstvu je področje, ki vpliva na enotni trg. Vendar pa je spreminjanje tega področja smiselno samo, če lahko dodamo dodano vrednost. Zanima nas, če gremo s tem predlogom v pravo smer. Opravili smo veliko dela in preučili potrebe po harmonizaciji v državah članicah, s tem da smo preučili in upoštevali pravila Evropske konference civilnega letalstva. Torej, rada bi zastavila vprašanje komisiji, zakaj potrebujemo nov sistem. Sedaj pa predajam besedo poročevalcu iz odbora TRAN, gospod De Grandes ima besedo. Euh, Gospod Grandes Pascal bo eh, kot soporočevalec podal pripombe v imenu odbora TRAM. Najlepša hvala. Predsedujoča in predsedujoči, kot tudi so poročevalka. Zdi se mi zelo dobro, da lahko tukaj skupaj z odborom Inko razpravljamo o tem poročilu. To, kar se dogaja, je res škandal. Po vsem zapravljenem času, v obdobju negotovosti, kar predstavlja najhujšo možnost na področju varstva v letalstvu. Zato smo si to področje ogledali zelo podrobnost. Sistem za certificirani opreme za varnostno pregledovanje v letalstvu, se je znašlo v političnem primežu, kar je zelo težko razumljivo. Zelo težko je razložiti tistim, ki me sprašujejo, zakaj je do tega prišlo. Sam sem bil poročevalec za varnostne skenerje v Evropskem parlamentu in Potegnili smo določene zaključke, vendar pa smo državam članicam prepustili dovolj svobode in možnosti za sprejemanje odločitev. Države članice so odgovorne za varnost. To izhaja iz temelje soboščine, ki jo zahtevajo državljani in varnosti dajo sedaj prednost pred svobodo, kar je zelo težko razložljivo. Poročilo smo septembra predstavili svetu vendar pa parlament ni sodeloval na sejah in v dialogu. In to je res prav žaljivo. Potrebujemo kontinuiran dialog in v tem se nekatere države članice ne prepoznajo, vendar pa je treba parlament obveščati o napredku in to je bistvenega pomena. Do tega pa ni prišlo. gospa Gagor v Generalnem direktoratu za notranjo varnost se je sestala z mano, mi podala vse potrebne informacije in to je bilo prvič, ko sem dobil kakršnekoli informacije glede tega. In to je bilo res nujno potrebno. Zato zahtevamo obrazložitev Evropske komisije za to. Na tem sestanku smo govorili o virah pri tem poročilu in o problemih, ki so bili bolj psihološke narave kot sebinske narave. Mislim, da imamo dosti več problemov kot je samo to. Države članice so egoistične in ne želijo ulagati v varnost na letališčih in raje odpirajo trgovine in supermarkete. To je res škandal. Predlog komisije bi lahko postal pod vprašaj pristojnosti Evropske konference civilnega letalstva. Nekatere države članice menijo, da ta predlog krši uredbo številka 300 skozi 98. Istočasno države članice ne morejo sprejemati dodatnih ukrepov za varnost. Zaradi tega je svet proti temu predlogu oziroma je prosil za obrazložitev in analizo pri tej tako pomembni temi. Kot poročevalec menim, da je ta predlog nunega pomena, da predstavlja dodano vrednost za države članice. Pomembno je, da se države članice držijo določenih standardov glede certificiranja. Zato je v teh trenutkih grožnje nujno potrebno, da zagotovimo varnost tisočem potnikom na naših letališčih. Z komercialnega vidika pa mislim, da je to lahko samo pozitivno za evropsko industrijo. Tako zelo kritiziramo predsednika Trumpa, vendar pa ZDA stavijo na tehnologijo. Mi pa bomo zaostali in ne bomo stopili korak s časom. Varnost v letalstvu mora biti prednostnega pomena. Zaključil bom, gospa predsedujoča, zato prosim svet, da odpravi ovire za to razpravo oziroma da vsaj obrazloži, zakaj je prišlo do blokade. Istočasno pa prosim komisijo in mislim, da je to razumno, z vsem spoštovanjem, da. to besedilo ni dovolj celovito, da ni dovolj natančno glede definicij in področja uporabe. Mislim, da mora komisija odgovoriti na vprašanje, kaj želi doseči komisija. Da se samo sreča ta obe strani v enem forumu in da tam razpravljamo z filozofskega vidika o tem področju ali pa da stori tisto, kar želimo in to je, da omakne ta predlog, to ni nič sramotnega. Imamo celo vrsto takšnih primerov. Torej, da komisija omakne ta predlog in da pripravi drug predlog s tistimi točkami in deli besedila, ki jih zahteva svet. In to mora pripraviti čim hitreje, da lahko nadaljujemo z našim delom. v svetu ni konsenza glede tega. In da ima komisija zavezane roke, nas ne bo pripeljalo nikamor. Mislim, da je razumno, da svet, glede na to, da ni konsenza, zahteva od komisije, da umakne predlog in da prosi za nov predlog. In zato je prav, da to tudi stori, da lahko mi v teh dveh odborih nadaljujemo z našim delom. To je vse, gospa predsedujoča, gospod predsedujoči in gospa soporočevalka. Preden dam zopet besedo sopredsedujoči, bi podal dve pripombi, da izpostavim to, kar, je, kar sta povedala oba soporočevalca. Imamo resen formalni problem, ki ga je izpostavil gospod eh, Paskval, kajti smo v povsem nevredni situaciji, kajti niti ne vemo, ali oba poročevalca delata na dejanskem besedilu ali ima komisija kakšne pripombe. Skratka, sploh ne vemo, v kakšnih okoliščinah delamo. In to je res nekaj, kar je enkratno, zato si obetamo pojasnila. In pa druga pripomba je, da je zadeva razmeroma nujna, kajti Evropska unija ima uh, uredbo, ki predvideva nekaj, kar je v nasprotju z globalnimi zavezništmi, ki jih uh, sklepamo. Eh, tu je prepoved prenosnikov, o kateri razpravljamo z ZDA in zelo težko bo razpravljati z ZDA o varnostnih ukrepih, če trenutno sploh nimamo enotnega delovanja ali splošnega nadzora oziroma certificiranja strani držav članic. In to bo povzročilo velike težave, kajti globalni dogovor z ZDA, ki temelji na obstoječih dogovorih, je lahko resno ogrožen zaradi eh, problemov varnosti, o katerih pa pravzaprav sploh ne moremo dosledno Eh, razpravljati danes ZDA, jutri pa morda še s katero drugo državo ali skupino držav. Tako da mislim, da je eh, trenutna eh, situacija glede globalne letalske varnosti v zvezi s posameznimi napravami ali pri pomočki nekaj, čemu moramo posvetiti ustrezno pozornost. Zdaj pa vračam besedo so predsedujoči. Imamo civilisto eh, vprašanj za komisijo strani obeh poročevalcev, zato damo sedaj besedo komisiji, da lahko odgovori na ta vprašanja. Besedo ima gospa Anabela Kargo. Glede na to, da smo omejeni s časom, prosim, da se omejite na 10 minut z vašimi odgovori. Hvala. So, Commission, please. Komisija, prosim. So, first of all, thank you for the... Najlepša hvala. Hvala za to, da ste me povabili na to skupno sejo odborov IMKO in Trans. Še posebej bi se rada zahvalila Annelies van Borzant in Luisu de Grandes de Pasqualu. Rada bi se najprej osredotočila na vsebino in potem na sedanje stanje Odgovorila bom najprej na vprašanje v zvezi z vsebino. Luis de Grandes Pasquale je že omenil nekaj teh vprašanj. Predlog je zelo strukturiran in želi zagotoviti prosti pretok opreme za varnostno v, pregledovanje v letalstvu na enotnem trgu, da zagotovimo konkurenčnost te industrije in da harmoniziramo varnostno raven na letališčih. Evropska uredba 300 skozi 2008 o skupnih pravilih za varnost opredeljuje varnostne standarde in zagotovljene rezultate. Standarde imamo, imamo tudi zahteve glede rezultatov, vendar pa ta zakonodaja ne vsebuje sistema za ocenjevanje ustreznosti in skladnosti z enotnim certifikatom, da bi zagotovili, da se v realnosti hkrati resnično zagotavlja zaželjeno varnost v evropskih, na evropskih letališčih. Torej, najprej želimo zagotoviti evropski sistem za pravno obvezujoče certifikate in da bi Ta oprema bi lahko bila uporabljena z vzajemnim priznavanjem v državah članicah. To sedaj ne obstaja. Potrebujemo skupno metodologijo in skupno metodologijo za certificiranje opreme. Tega sedaj nimamo v pravno obvezujoči obliki. Pristojni organi morajo odobriti ustreznost opreme za varnostno pregledovanje v skladu z standardi, ki jih določa evropska zakonodaja in na podlagi certifikatov in tudi zahteve za izdelovalce opreme in da ti z opremo izdajo certifikat o skladnosti, ki zagotavlja, da je to v skladu z evropsko zakonodajo. Ko smo že slišali na začetku, ta sistem temeli na Evropski konferenci civilnega letalstva in na procesu skupne evaluacije za oceno skladnosti opreme z obstojoč, obstoj, obstoječimi mm, standardi za varnost. Potrebujemo tudi sistem za zahteve glede rezultatov, te že imamo, vendar pa niso pravno obzajoči. Torej, predlog kombinira ta sistem z sistemom za evaluacije pristojnih organov, ki so pristojni za testiranje sedaj v tem trenutku nimamo nobene pravne obveze proizvajalcev, da dokažejo skladnost z Evropsko konferenco civilnega letalstva. In tudi metode v državah članice se razlikujejo med seboj. Certifikat v eni državi članici zagotavlja, da je v skladu standardi te države članice. Opreme morajo biti podvržene večkratnim sistemom certificiranja, če jih želimo uporabljati v več državah članice. S tem predlogom želimo, da bi sistem EKAK postal pravno obvezojoč, istočasno pa uvesti enoten evropski certifikat. Deležniki izpostavljajo pomembno vprašanje in to je, da ko dobimo pravno obvezujoč značaj, pomeni, da vsa javna naročila zahtevajo evropski sistem za odobritev. Sedaj imamo različne zahteve v državah članicah glede javnih naročil za nakup takšne opreme. To pomeni, da imamo tukaj zelo pomemben element varnosti. Sedaj pa še mednarodni kontekst, ki, ga, ki so ga omenili tako poročevalci kot predsedujoči. Torej, s tem bomo prispevali pozitivno k mednarodni razpravi o varnosti, zato da lahko zagotovimo izboljšanje varnosti za naše potnike. To je zelo pomembno še posebej v kontekstu razprav ZDA, ko gre za osebne elektronske naprave in poleg tega je to zelo dobro orodje za zagotavljanje zaupanja naših mednarodnih partnerjev, ki lahko zaupajo v zmogljivost in sposobnost evropskih letališč za odkrivanje eksplozivnih teles in drugih prepovedanih predmetov v prtljagi. Industrija nas podpira, pri tem predstavniki industrije pravijo, da je sistem EKAK in njihov sistem za testiranje zelo dobro deluje. Vendar pa naletijo na ovire zaradi pomankanja enotnega sistema certificiranja, če želijo namestiti to opremo v drugih državah ali drugot po svetu kot v ZDA. EOS je to omenil in to je najpomembnejša organizacija industrije na področju letalstva. Tudi EASA je to omenila. Tam so poudarili, pomembnost tega enotnega certifikata za mednarodne trge, kot tudi za pregledovanje zračnega tovora. Letalske družbe so tiste, ki so pristojne za nakup opreme za pregledovanje tovora. Morajo same poskrbeti za skener, tudi za pregledovanje v tretjih državah. Uredba za to, kakšno opremo morajo uporabljati, je ključnega pomena za njih če ne morajo še enkrat skenirati tovor, ko vstopajo v države, kot so ZDA. To so poudarili. Poleg tega tudi Mednarodni svet za letališče pravi enako. Sedaj pa še sedanje stanje. Zelo natančno sem si zapisala vaše skrbi in vaše vprašanja glede postopkov. Ta predlog je bil sprejet septembra, je bil prvič predstavljen svetu 22. novembra samo enkrat. Potem ta predlog ni bil več na dnevnem redu nobenega sveta čeprav je ta dosje zelo pomemben, je ostal nedotaknjen. Ta predlog ni bil sprejet z največjim navdušenjem v državah članicah, kot smo že slišali. Nekaj časa smo potrebovali za to, da smo razumeli, zakaj. Nobeno od sedanjih predsedstv ni želelo postaviti tega vprašanja na dnevni red. Ni bilo nobenega dialoga s svetom glede tega. Res pa je, da so DigiHome komisije povabili v EKAK, da predstavi ta predlog da ga predstavimo strokovnjakom iz upravljalne skupine SEP, tudi generalni direktorat nas je povabil, da ga predstavimo generalnemu direktoratu za civilno letalstvo. Poleg tega so nas pred kratkim, pred tremi tedni, povabili, da predstavimo ta predlog svetovalni skupini za civilno letalstvo, ki združuje vse pristojne organe, predstavnike, proizvajalcev in tako dalje. Toliko o stanju. Preučili smo situacijo v najbolj zaskrbljenih državah članicah in to je običajen postopek, ki določa, da se dvostransko sestanemo s štirimi, petimi državami članice, da razumemo njihovo skrb, njihova vprašanja. Šlo je za to, da smo skušali razumeti, za kakšne argumente gre. Države članice so izrazile takšno skrb, kot je na primer to, da imajo občutek, da komisija predlaga nov sistem. Tem, s katerim bi nadomestili EKAK-1, s katerim so bili zelo zadovoljni, še posebej v petih kritičnih državah članicah. Medtem, ko so države članice podprle sistemo sistem, um, enotni sistem v Evropski uniji za certificiranje, so menile, da bi ta predlog onemogočal državam članicam, da uvedejo bolj stroge ukrepe v skladu z uredbo 300 skozi 2008. ta predlog ne vpliva na nobeno določbo v uredbi 300 skozi 2008 in ne ovira držav, države članice, da bi sprejele bolj stroge ukrepe. Torej, nismo menili, da bi bilo to pravno nujno potrebno, da bi uvedli varovalke gospod Pascual de Grandes je omenil četrti člen, kjer piše, da države članice ne bodo uvedle novih zahtev glede standardov za certificiranje opreme za varnostno pregledovanje. Gre za zahteve samega postopka za izdanje certifikatov, ne pa glede rezultatov vas lahko prosim, da zaključite, ker želimo dati besedo tudi poslancem. Torej, v razpravi so zakonodajalci, bi radi izvedeli, zakaj so takšne določbe koristne. Imamo tudi deseti člen, ki govori o tem, da smo predlagali novo članstvo za EKAK, kar ravno tako ne drži. Poleg tega naj bi uvedli nov organ za izdajanje certifikatov. Predlog naj bi bil usmerjen v notranji trg in naj ne bi upošteval varnostnih razlogov. Takšne sedanje stanje. Komisija želi sodelovati z obema sozakonodajalcema, tako, da se sestanemo s kolegi obeh pristojnih odborov in zato pozdravljamo današnjo priložnost. Želimo se povezati tudi s svetom in z estonskim predsedstvom, zato da lahko napredujemo na tem področju. Komisija želi zagotoviti čim bolj uravnotežen predlog. Najlepša hvala. Hvala lepa. Tako kot je običajno za prvo predstavitev predloga in tako kot smo se dogovorili v obeh odborih, bomo dali najprej besedo poročevalcem v senci in drugim članom obeh odborov, da lahko zastavijo vprašanje komisiji. Prvi ima besedo gospod Carlos Coelho. Aha, ne bo zastavil vprašanja. Oh, yeah. Potem pa gospa Gropini kot soporočevalca oziroma poročevalka v senci za socialiste in demokrate. Najlepša hvala, gospod sopredsedujoči. Mislim, da bi bilo koristno, če bi pročevalci v senci spregovorili že prej, zato da bi komisija vedela, kaj vsi mislimo o tem, kaj ti zdaj se morajo držati samo tega, kar sta povedala so pročevalci, ampak vsekako računamo, da bomo tudi mi dobili od komisije odgovore na svoje vprašanje. Sama sem pročevalka v senci v imenu socialistov in demokratov za odbor Tran, govorim pa tudi v imenu kolegice iz odbora Imko, ki je ni tukaj, in eh, bom zato predstavila tudi njene zamisli. V skupini socialistov in demokratov, kar zadeva širši kontekst, menimo naslednje. Če se ne motim, je 28. aprila 2015 komisija sprejela svežen o varnosti in predsednik komisije je takrat podprl zamisel, da potrebujemo varnostno unijo in tudi današnje okoliščine nam narekujejo, da potrebujemo tako uredbo. Morda prihaja do težav s komunikacijo, komisija je to priznala, ampak v vsakem primeru smo prišli do neke točke, ko se zdi, da se kuha resen spor in zdi se mi, da je pomembno tudi to, kar je povedal gospod Rike ne želimo izgubljati časa in s predlogom, ki smo ga dobili strani komisije, lahko eh, kaj naredimo, lahko ga izkoristimo in ga izboljšamo. Zlasti zdaj, ko je komisija pojasnila obliko in tudi vsebino svojega predloga. E, slišali smo tudi določene argumente držav članic in zdi se mi, da bi ta predlog lahko izboljšali in da bi bilo morda res tratenje časa, če bi komisija ta predlog umaknila in potem ponovno predlagala drugo besedilo. Naša skupina torej predlag, podpira zamisel, da bi delali na tem predlogu. in eh, so poročevalec gospod De Grandes eh, ima morda drugačno stališče in pravi, da bi parlament morali vključiti že prej in verjetno to drži, ampak delati moramo na tem, kar imamo zdaj pred sabo. Kaj je pomembno? Ne smemo pozabiti, da je varnost pomembna za vse državljane. Potem drugič. Veliko denarja se nameni za varnostno opremo gre za obetaven oziroma donosen posel in certificiranje mora potekati v državah članicah, potrebujemo pa enoten sistem certificiranja in to je tisto, o čemer govorimo. Enoten čezmejni sistem za celotno Evropsko unijo. Seveda bo vedno obstajala tudi možnost, da bi države članice morda se stvari lotevale po svoje, pa imamo enotni trg in imamo velik posel, ki ga predstavlja varnostna oprema in mislim, da to terja enoten sistem certificiranja. Morda bi lahko komisija odgovorila na naslednje vprašanje. Ne razumem, zakaj kar zadeva 30. člen, prvi odstavek, zakaj predlagate, da bi varnostno in nadzorno opremo, ki jo je ocenil eh, EKAK, eh, oziroma ki so jo akreditirale države članice skladno z nacionalnimi standardi in kadar je ta oprema že bila nabavljena in eh, ugrajena v letališča pred koncem prehodnega obdobja, se lahko še naprej uporablja po preteku prehodnega obdobja. Ampak to bo stvarilo težave, kajti od držav članic zahtevate, da vložijo precej denarja, ker predvidevate triletno tri prehodno obdobje, pri čemer se ne upošteva garancijska doba za opremo. Tako da mislim, da morate ta odstavek dopolniti ali pa ga pojasniti. Potem, kar zadeva eh, tehnične službe, govorim o drugem odstavku 8. člena, morda potrebujemo nadzor, Namreč morali bi reči, da so proizvajalci zavezani certificirati svojo varnostno upremo skladno z eh, varnostnimi pravili za letalstvo, kajti kot državljani seveda vsi prehajamo te varnostne kontrole, nišče pa nam dejansko ne pove, ali smo mi pri tem zaščiteni pred eh, nevarnostjo sevanja, naprimer. Skratka, moja skupina bo pripravila vrsto predlogov sprememb, ampak naše načelno stališče je naslednje, kot sem povedala že na začetku. Ni potrebno ponovno izumljati tople vode, prav je, da vzamemo predlog komisije in ga poskušamo popraviti. V pogajanjih s svetom bomo videli, kaj se bo zgodilo najverjetneje bodo uh, velike države uh, trmaste, ampak uh, vendarle upamo, da bomo uspeli vzpostaviti enoten sistem certificiranja in s tem bolje zaščitili državljane, tako kar zadeva varnost, kot tudi kar zadeva njihovo zdravje v luči predlogov, ki sem jih predstavila prej. Pomembno je seveda tudi vprašanje stroškov, kajti ta oprema nikakor ni poceni. Eh, gospa Grapini, govorili ste torej v imenu dveh. Eh, vi ste govorili torej tudi v imenu gospehec, tako da zdaj dajem besedo gospe Foster v imenu EKR, ki bo tudi spregovorila tudi v imenu gospoda Vandalna. Ja, naš poročevalec v senci Petr Vandalen eh, danes ne more biti tu, sem pa poročevalka za varnost na letališčih, ki sega že v obdobje vse od leta 2011, tako da eh, zelo podrobno spremljam to področje. Naj eh, se osredotočim na bistveno. Varnost in letalska varnost je glavna dejavnost EKK. Evropska konferenca za civilno letalstvo je bila, je bila ustanovljena pred več kot 60 leti in vključuje 40 držav. Gre za organizacijo Bonafide, ki tesno sodeluje z ICAO, torej mednarodno organizacijo za civilno letalstvo in odlično pravlja svoje delo eh, in celo varnost na letališčih danes. Uh, Eh, vse, kar uporabljamo zdaj, izhaja iz dokumenta 30 IKK. Ko smo pred leti pripravljali uredbo, smo predvideli, da je to tisto, kar je potrebno spoštovati. In kar zadeva um, predlog komisije, gre za kršitev uh, protokola 2 skladno s členom 6 eh, o subsidijarnosti. Gre namreč za nekaj, kar je v pristojnosti držav članic. To ne pomeni, da komisija in Evropska unija eh, nimata na tem področju nobenega interesa in da nimata pravico nečesar predlagati. Ampak, če pogledamo nekaj točk predloga komisije, v svojem predlogu ne priznavajo prožnosti, ki je potrebna za strožje ukrepe, ki jih nekatere države potrebujejo zato ker so bolj ogrožene, naprimer, kar zadeva terorizem. Tudi sam proces oceljevanja eh, strani eh, EKK predvideva manj formalen eh, proces, eh, ko gre za Avstralijo, ZDA, Izrael, eh, gre za veliko obveščevalnih akcij in za eh, ogromno količino informacij, ki se izmenjujejo. In države članice eh, Eh, morajo biti, eh, imeti možnost to omogočati, kadar je to potrebno. Po mojem mnenju pa predlog komisije eh, predstavlja grožno, da bi lahko bile zaupne informacije razkrite, da povzroča nepotrebno birokracijo in dodatne stroške. In Sama bi predlagala, da ohranimo status quo. Ne pravim, da morda ne bodo potrebne spremembe v prihodnje, ampak naj povem, da sama že leta delam na področju letalske varnosti in nihče me leta z eh, področja. Eh, nihče z področja varnostne opreme, čeprav z njimi eh, tesno sodelujem, ni opozoril na kakršne koli težave s tem, kako se EKAK loteva te zadeve. Tudi države članice ne podpirajo predloga in zato bo zanimivo videti, kako se bodo države članice odzvale. Eh, in zato sem prepričana, da je ta predlog nujno umakniti. Če komisija želi predstaviti kak resen predlog v prihodnje, ne gre za enotni trg in vse ostalo, ampak eh, še naprej bi ekak moral biti tisti, ki izvaja testiranje, ker komisija tega ne bo izvajala. Tako da ni razloga, da bi stvari eh, premikali kam drugam. Uh, ampak v vsakem primeru tu ne bi potrebovali uredbe, temveč kvečemu direktivo, kajti države članice morajo imeti možnost ohraniti določeno mero prožnosti in enako velja za parlament. Toliko z moje strani. Eh, in ravno zato je zelo pomembno, zato, da imamo to skupno zasedanje. Hvala, da ste ga organizirali, ampak eh, to, kar je povedala komisija, je precej pomakljivo in mislim, da eh, preveč bojevito zagovarjajo svoj predlog, čeprav po mojem mnenju nimajo prav. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Hozmanova je naslednja in je pročevalka v senci za skupino Aldem. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Gospod predsedajoči, glede na zadnje podatke Eurostata iz leta 2015 je skupno število potnikov, ki uporablja letalski promet vsako leto v Evropi, okrog 280 milijonov. Na tisoče oseb potuje iz operativnih razlogov. In to terja, da najdemo neko ravnoteženo rešitev za letalski sektor in da preprečimo fragmentacijo certificiranja varnostne opreme za letališča. Predlog komisije želi odpraviti eh, razlike med standardi in metodologijami testiranja skladnosti varnostne opreme na letališčih in s tem naj bi pre, premustili fragmentacijo notranjega trga, zagotovili enotno certificiranje med Evropsko unijo in tretjimi državami. Cilj naj bi bil tudi zmanjšati stroške in birokratske ovire ter eh, ugodno vplivati na konkurenčnost na evropskem trgu. V tem kontekstu imam dve vprašanje za komisijo. Prvo vprašanje je, Ekonomski in socialni odbor eh, pravi, da potrjevanje varnostne opreme strani enega samega organa, organa bi bilo bolj učinkovito, ampak komisija ne predvideva vzpostavitve takega organa. Sprašujem, zakaj? In pa drugič, kaj je s subsidijarnostjo? Predlog deloma prenaša nacionalne pristojnosti na komisijo. Ali nam komisija lahko bolj konkretno odgovori v zvezi s tem eh, prizadevanje, da bi eh, našli enotno stališče znotraj eh, sveta glede enotnega certificiranja za letališko varnostno opremo. Najlepša hvala. Glede na to, da ni drugih pročevalcev v senci v dvorani in ker ne vidim nikogar drugega, ki bi želel besedo, bom dala besedo nazaj komisiji, da v tistem kratkem času, ki ga še imamo, odgovori na vprašanja oziroma komentarje, ki smo jih slišali strani poslancev in poslank. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala za vaša vprašanja. Kar zadeva 30. člen in eh, pot treba po analizi, eh, ki je del ocene učinka, eh, tu se je izkazalo, da potrebujemo dovolj dolgo prehodno obdobje za države članice. Eh, zabeležili smo si vaš predlog in bomo preučili, kako bi lahko iz, izboljšali drugi odstavek 30. člena, kot ste predlagali. Kar pa zadeva varnost, gre tu za vprašanje, ki ga obravnavata člena 9 in 17 predloga. Gre za varnostno tveganje, ki ga lahko predstavlja sama oprema. Kakršenkoli predlog, zlasti kar zadeva radiološke učinke in podobno. Eh, vse to so elementi, ki jih je komisija vsekakor pripravljena upoštevati, zato da bi zagotovili, da bosta varnost tako eh, letališča kot oseb eh, šli z roko v roki. Kar zadeva komentarje v zvezi z EKAKom, izredno podpiramo dejstvo, da ima EKAK močan sistem, ki se je zelo pozitivno razvijal in tudi danes dobro deluje. Deluje skladno s svojim mandatom in to predvid ta predvideva skupno metodologijo testiranja. Ampak kot sem pojasnila uvodoma, ta metodologija ni pravno zavezujoča in opozorjeni smo bili na primere opreme, ki ni prestala ekakovih testov, pa je vendarle Eh, bila nameščena na letališča v EU. Na to nas je opozoril EKAK. Standardi niso pravno zavezojoči, tako da niso predpogoj za javna naročila oziroma za nabavo take opreme za letališča. Kar zadeva strožje ukrepe, naj ponovno izpostavim, da uredba 300 skozi 2008 velja in to nikakor ne vpliva na pravico, ki jo imajo države člane, članice in kar zadeva morebitne formulacije, tudi če niso pravno nujne, e, če so potrebne za voljo večje jasnosti, sodijo v revidirano besedilo, kajti res je potrebna čim večja mera jasnosti. Kar zadeva Evropski ekonomsko-socialni odbor, in kar zadeva možnost, da bi vzpostavili enotni organ na evropski ravni. To je bila ena od možnosti, ki smo jih analizirali v oceni učinka. Bila pa je ta možnost zavržena, ker naj ne bi bila skladna z viri, pomisleki in stališči komisije glede vzpostavitve novih agencij ali zaposlovanja na agencijah. Izvedena je bila torej, analiza te možnosti, ampak na podlagi te analize je bila ta možnost zavržena. Po drugi strani pa EKAK že obstaja, odlično opravlja delo in to je bil najbolj stroškovno učinkovit način, ki ga imamo na voljo, da bi torej enoten eh, certifikat Evropske unije veljal nekako poleg tega, kar eh, zelo učinkovito izvaja EKAK sam. Upam, da sem s tem odgovorila na vprašanja. Če imate morda še kakšne specifične vprašanja, jih bomo z veseljem sprejeli in na nje odgovorili v pisni obliki. Tudi sicer pa naj ponovno vam zatrdim, da smo pripravljeni sodelovati s parlamentom in njegovimi odbori, njegovimi odbori pri nadaljem delu. Najlepša hvala. Um, thank you very much. Hvala lepa komisiji za vse informacije. Samo kot poročevalka nimam nadaljnih komentarjev, bom pa z veseljem dala besedo ponovno svojemu soporočevalcu. Najlepša hvala, gospod predsedujoča in soporočevalka. V odboru za transport že vrsto let delamo v okviru soodločanja in vemo, kako zelo pomembno je spremeniti državo pogajanje. Zelo težko pa se je pogajati, ko svet zavrne predlog za to, da ne bi zapravili časa z delom glede nečesa, kar jih ne zanima. In veliko krat se je zgodilo, da smo delali na področju, ki potem ni bilo sprejeto in je bilo delo opravljeno za manj. Veliko krat pa sodelujemo tudi s komisijo, da bi izboljšali njihov predlog. Veliko krat pa je to delo nekoristno in za manj, zaradi je, ker komisija sama prizna, da je zašla v politični primež. Zaradi tega, ker svet ne poda nobene izjave glede stališča. Svet je upošteval težave držav članic, tako kot je omenila gospa Foster, ko govori o težavah družbe. Gospod Koeljo dela na področju soboščin in veste, da je varnost v pristojnosti držav članic, vendar pa je res, da želimo, da želimo, sedaj dopolniti te pristojnosti zato, da bi zadostili potrebam, ki so se pojavile na svetovni ravni glede varnosti. Predsednik Juncker je po napadih v Bruslu 23. marca dejal, da Evropa potrebuje več varnosti za boj proti terorizmu in Komisija je potem predstavila ta predlog. S takšnimi predlogi želijo zadostiti tem potrebam. Komisija ima pač te pristojnosti in lahko umakne predlog in potem pripravi nov predlog v skladu s držo sveta ali pa komisija predlaga memorandum ali prilogo, v kateri so zapisane točke, s katerimi bi lahko dosegli, da bi ta predlog bil sprijet. Ne moremo si namreč zamišljati kakršnih koli možnih realnosti, ki niso izvedljive. Želim biti čim bolj odkrit. Ne bo nam uspelo prav nič, če komisija ne bo sprejela predloga in priporočil sveta in eh, svet istočasno prizna, da obstaja možnost za sprejetje tega predloga. Imamo seveda načelo subsidijarnosti in druga stvar pa je, da se prepove harmonizacije. Imamo mednarodne organe, ki tudi delajo na tem področju. Komisija ima prav, ko pravi, da je naletela na težave, Evropski parlament pa bi potem v tem primeru delal za manj. Mislim pa, da je treba spoštovati mnenja vseh. Vendar pa želim, da komisija premisli o tem, kar smo tukaj slišali in da potem pripravi nov predlog, ki upošteva vse skupine. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo še sopredsedujočemu za zaključne pripombe. Najlepša hvala. Kot zaključek vsega tega, kar smo slišali, bi želel povedati naslednje. Kar zadeva samo vsebino, obstaja interes, da bi imeli certificiranje zaradi Eh, varnostnih razlogov, pa tudi zaradi ekonomskih in industrijskih razlogov, ampak pojavljajo se težave, ker je predlog komisije eh, nekako neugoden za svet. Ampak, da bi zahtevali od komisije, da. Eh, torej, zahtevati moramo od komisije, da zelo jasno pove, ali se eh, ustraja pri svojem predlogu, eh, oziroma ali je ta predlog brez sprememb eh, sprejel svet in ali bo potem se nadaljeval postopek soodločanja, kajti strinjam se s pomisleki vseh poročevalcev, ki pravijo, da ne želijo zaston delati na nekem dosjeju, ki bo um-, umaknjen. Torej, eh, komisija se je dvostransko pogovarjala z določenimi eh, poslanci eh, in razume pomisleke glede subsidijarnosti. In komisija bi nam morala vse to pisno napisati, da ta ponovno aktivirani dosje bo obravnavan s premembami ali v sedanjem stanju, kajti odbor in poročevalci morajo vedeti, na kakšni podlagi naj delajo. Torej, ali bi lahko potem komisija nam pisno posredovala te informacije, eh, ali lahko ta eh, dosje obravnavamo kot eh, ažuren, kot uveljavi, oziroma ali pričakujemo spremembe, kako namerava postopati, zato da bo delo parlamenta potekalo v, nekem, v neki meri gotovosti, kajti zaenkrat še imamo kar nekaj dvomov, tako da mislim, da bi bilo razumno to najprej razrešiti. Ja, najlepša hvala, strinjam se s predlogom soporočevalca. Bi pa predlagala tudi, da obvestite sedanje predsedstvo o situaciji, kajti mislim, da je zelo pomembno, da je o tem obveščeno tudi trenutno predsedstvo. Priporočevalci pa bi se tudi morali sestati in eh, se dogovoriti, kakšni koraki bodo sledili in potem bomo o teh nadaljnih korakih pri tem, da se obvestili tudi vse ostale člane. Eh, s tem bom zaključila. Še enkrat hvala komisiji, da je bila z nami in odgovarjala na naša vprašanja. Hvala sekretarijatoma za ob, eh, obeh odborov, ki boste tudi v stiku z vami glede nadaljnih korakov, kot je predlagal soopračevalec. Hvala članom odborov Inko in Tran, da ste bili prisotni na tem sestanku in predlagam, da nadaljujemo z zasedanjem odbora Inko. Tako da najlepša hvala in lep popovdan.